Okay, um, I propose that we now continue with our... Uh, Tako, predlagam, da zdaj nadaljujemo z našim uh, sestankom odbora IMKO. Gremo tako naprej na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer gre za obravnavo osnutka mnenja za dosje v smeri digitalne trgovinske strategije. In gre za mnenje odbora IMKO in ta je vodilni odbor in besede takoj dobi kolega Dalton. Hvala lepa, predsednica. No, tu smo želeli močnejši podarek na potrošnikih, kar zadeva pomankljivosti na notranjem trgu. Najprej, kar zadeva e-trgovino ključni način, na katerega doživljajo potrošniki digitalno trgovino, je e-trgovina, ampak trenutna realnost ne izpolnjuje te vizije strategije eh, digitalnega enotnega trga. To napredek smo dosegli na področju geoblokiranja in eh, tudi drugih geografsko opredeljenih območij e-trgovanja. Eh, e-trgovina je cvetoče področje v EU, ampak predvsem na področju mednarodne trgovine se stvari niso bistveno izboljšale. In mislim, da je razlog za to v tem, da potrošniki pogosto ugotovijo, da ko skušajo nekaj kupiti eh, iz, izven EU, torej na spletni strani izven EU, se pogosto soočajo s tem, da dobijo potem eh, pismo eh, carine ali pa jim potrkajo na vrata in tudi oglo, oglobijo zaradi, jih tudi oglobijo zaradi nakupov v tujini, tako da z tega vidika mislim, da ne moremo ravno računati na to, da bo e-trgovina na globalni ravni zacvetila. Lahko vam dam primer, imam številke iz Združenega kraljestva, ampak mislim, da so dokaj podobne tudi za druge države širom EU. Eh, če nekaj uvoziš, torej preko e-trgovine to kupiš in uvoziš, bo carina od 135 eh, funtov, približno 150 evrov, navzgor. Obenem pa še uvozni DDV na vse, e, če se vrednost je več kot 50 e, funtov, spravi 70-80 evrov. E, če to primerjamo z omejitvo za potnike, ki potujejo v tojino, ti lahko brez dajatev uvozijo do 390 funtov proti vrednosti. Torej, če imajo manj Eh, kot eh, to protivrednostno blago jim ni treba ničesar prijavljati. Tu imamo torej jasno razhajanje, to ni v korist e-trgovine, če želimo, da e-trgovina globalno gledano v eh, cveti, se je treba lotiti tega vprašanja. To je eden od elementov, ki sem se jih dotaknil v našem mnenju. To je vse, kar tudi potrebno postaviti na dnevni red svetovne carinske organizacije. Mislim, da tega ne moremo reševati v dvostranskih trgovinskih Eh, sporazumih, to mislim, da je treba reševati v okviru eh, svetovne carinske organizacije in predvsem odpraviti digitalne necarinske ovire. V EU se moramo sredočiti na nekaj eh, ključnih področjih, kot naprimer mm, razvoj na področju nezaželjene e-pošte, varstvo potrošnikov, e-plačila in krpitev transparentnosti, pa tudi področja, kjer se digitalna trgovina mm, razvija kot področje naprimer digitalno eh, tiskanje eh, in pa povezana vozila. Pomembno je tudi, da se nediskriminatorno omogoča dostop do trga za online storitve. Prost pretok podatkov, kar je zelo aktualna tema v tem trenutku, to je bistvo vsega. In vsi se strinjamo, da moramo imeti močna pravila, kar zadeva podatkovno zasebnost. Eh, to seveda sploh ne more biti stvar pogajanj. Včasih vidimo, da je lokalizacija podatkov mm, včasih pač nujna z vidika nacionalne varnosti tudi, ampak nasplošno mm, omejitve podatkovnih tokov dejansko niso nič druga kot prikriti protekcionizem. Tako da menim, da je zelo pomembno, da zagotovimo prost pretok podatkov. E, vsi, s katerimi sem govoril, sicer ne pravijo, da tega ne bi smeli početi v trgovinskih sporazumih. To razumem. Ampak bistveno boljši pristop za nas, za zagotavljanje prostega pretoka podatkov, je, da zaščitimo tudi mm, pravi, pravila z področja varstva zasebnosti in sicer, da si pogledamo sporazume z različnimi državami širom sveta, da imamo takšen sporazum z EDA, kot razumem, se pripravlja takšen sporazum tudi z Japonsko in mislim, da bi si morali vsekakor prizadevati za to, da komisija še nadalje preuči hm, te pomankljivosti tudi v odnosih z drugimi državami eh, širom sveta. Mislim, da je to zelo pomembno z vidika ohranjanja naših eh, pravil z področja varstva potrošnikov in v prihodnosti se bodo ta pravila potem lahko bistveno lažje spremenjala eh, tudi v okviru celokupnih prostorovinskih sporozumih. Opravil sem tudi poročilo o necarinskih ovirah in iz tega izhaja ne le da imamo zelo ukorenjene protekcionistične interese, ki se pojavljajo, to je tudi razlog, zakaj imamo eh, takšne necarinske ovire, ampak eh, razlog, zakaj je necarinska ovira mm, za nekoga, potem tudi eh, politična, mm, upravičena politična ovira za drugega. Tako da zopet mislim, da moramo bistveno več dela opraviti tudi v okviru svetovne trgovinske organizacije, kar zadeva Eh, to vrstne ovire eh, in tu je potreben kar zelo širok konsens in tudi tu se zauzemam za globalno rešitev. Potrebujemo celito strategijo za digitalno eh, trgovino in na ta način mislim, da lahko naredimo pomemben korak naprej in resnično postavimo okvir, za e-trgovino, ki bo na vredni 21. stoletja, ki bo zagotovljala tudi ustrezno varovane zaščite. Veselim se razprave s kolegi in eh, seveda sodelovanja s poročevalci v senci. Hvala lepa. Poročevalec v eno ELS, eh, gospod Pospišil običajno, ampak ne vidim ga tu, morda kdo drug v njegovem imenu, ne. V imenu SD gospa Geringer de Oldenberg, ki je tudi ni in nihče ne nadomešča. Potem gremo torej kar ga gospodu Albrehtu v imenu zelenih. Izvolite. Hvala lepa. Ja, upam, da se nam bodo vendarle kolegi pridružili, ko bomo razpravljali o osnutku poročila. Eh, zelo se veselim te razprave. Seveda me zelo zanima to, kar je gospod Daltov že dejal, glede obdelave osebnih podatkov, eh, tako v okviru trgovinskih pogajanj, pa sploh na splošno v okviru trgovine. In v našem interesu, v interesu EU, je, da ne izgubimo pomembnega eh, vira pritiska, ki ga imamo za naše trgovinske partnere, da na tej podlagi ukrepijo varstvo osebnih podatkov v svojem zakonodajnem okolju. Menim, da so eh, te odločitve o eh, ustreznosti ključnega pomena za doseganje tega cilja in seveda, ko govorimo, da je to glavna usmeritev, ki velja slediti, je to obenem tudi dobra priložnost, da še več takšnih odločitev o ustreznosti spremamo. Mislim torej, da morda ne bi smeli preveč širiti te potrebe po ne po boju proti neupravičenim lokalizacijam, carinskim oviram, tudi ne carinskim, se pravi trgovinskim oviram mislim, da je čisto legitimno, da se skušamo ogniti takšnim pravilom. Številne so nelegitimne, številne so dokaj nepoštene. Ampak osredotočiti se moramo na to, na mesto, da govorimo zgolj o prostem pretoku podatkov. Kajti veliko zahtev je v določenih primerjih, naprimer osebni podatki, pa tudi drugi, mm, druge situacije so lahko, ko gre naprimer za avtorske pravice pa druge. Tako da mislim, da ne bi bilo pametno preprosto reči, ja, prost pretok, pika, ne. Tu so tudi določene interesi na naši strani, ker zadeva pogajanja o določenih standardih, tako da upam, da bomo lahko pogajanjem v odboru INTA zagotovili neko dobro podlago in na, eh, na ta način tudi. omogočili pravo schemo za varstvo podatkov. Dobro, če ni več drugih eh, prošen za besedo strani poslancev, potem besedo predajam komisiji. Izvolite. Ja, lep pozdrav. Komisija pozdravlja to poročilo in lahko potrdim, da smo že imeli razpravo v odboru in to lahko potrdim, da se popolnoma strinjamo s temi načeli, na katerih evropska trgovinska strategija mora temeljiti. Menimo, da vlada tudi jasna potreba po aktualizaciji trgovinskih pravil v skladu z potrebami evropskih operaterjev, da ti torej skladijo digitalni revoluciji, digitalnemu razvoju. Obenem moramo pa razmišljati tudi o ustvarjanju koristi za evropske potrošnike. Kar zadeva komisijo, mi smo se že odzvali na to potrebo po digitalni trgovinskem poglavju v pogajanjih z Mehiko, naprimer, ko gre za prepoved eh, obveznih prenosov eh, izvorne kode in podobno. In eh, tu imamo že pravila, ki odražajo tudi našo notranjo ureditev, so bolj ambiciozna, kot jih imajo kakršnikoli naši trgovinski partneri. Tu so tudi pravila glede sodelovanja, kjer bi lahko spodbujali eh, razprave o interoperabilnosti standardov. Eh, to so pač vprašanja, ki se omenjajo v poročilu. Če pogledate tudi mm, nedavni načelni dogovor z Japonsko, tudi to mislim, da lahko razumemo kot eh, dober dobro primer realno vrednost eh, na področju e-trgovine. To je kar nekaj ključnih vprašanj, ki smo jih uspeli vključiti v delovni dokument. Rada bi se dotaknila enega od pomembnih vprašanj, o katerih je že tekla beseda, to se pravi podatkovni tok, tokovi. Gre za izredno pomembno vprašanje. Eh, sedaj potekajo razprave znotraj komisije okrog tega, kako sploh doseči takšno ravnovesje. Po eni strani gre za vprašanje prepovedanih in upravičenih podatkovnih tokov, po drugi strani pa gre za eh, ohranjanje in spoštovanje političnega prostora za eh, reguliranje pravice do varstva podatkov. Jasno je, da z tega tu to ni stvar pogajan, to je zelo delikatna tema tu zdaj še delamo na točni formulaciji, tudi v sodelovanju z Evropskim parlamentom. In eh, zopet je tu primer nedavnega političnega dogovora z Japonsko, ki kaže na to, da imamo možnost tudi v smeri odločitev o skladnosti, a da ko se ti sežen, to mislim, da bi lahko igralo pomembno vlogo in tu gre za odločitve, ki mislim, da jih je tudi potrebno odločiti vključiti v to poročilo. Torej nasplošno podpiramo eh, to poročilo, podpiramo nabor vprašanj, ki jih tu obravnavamo, vključno s tem, da v osnutek vključimo priporočila v zvezi s pogajanji STO. Naj spomnim tudi, da je nedavno Evropska unija že podala predlog o podpornem okolju za spodbujanje online transakcij. To vključuje tudi vrsto priporočil, naprimer vrsto potrošnikov, neželjena je pošta, elektronske pogodbe, ampak v mislih moramo imeti tudi to, da kadarkoli govorimo o tem vprašanju v nekem organu, ki ga sestavlja 164 različnih članic, potem je jasno, da mora biti naša raven ambicij nekoliko nižja. No, iz ta istega razloga pa moramo imeti v mislih, da razprave v okviru STO na to temo ostajajo zležavne zaradi držav v razvoju in zato me veseli tudi, da imamo v poročilu načeto to vprašanje. To delo torej podpiramo in veselimo se nadaljne razprave in nadaljnega dela na to temo. Hvala lepa. Ne vem, poročevalec, želite še kaj dodati? Ja, čisto na kratko. Kot prvo, Zelo enostavno se je pogajati, ko sta tule dva poslanca, ki spregovorite. No, ne. mislim, da zadeva ni ne vem kako sporna. Bi pa dojedal v odziv na to, kar je dejal gospod Albreh. To številne teh zadeve smo se pogovarjali na dolgo in široko in mislim, da se bolj ali manj strinjamo. Osebni podatki v bistvu niso pristojnost imko, sploh niso pristojnost imko. Tako da mislim, da moramo biti nekoliko previdni v smislu, da ne posegamo preko meja naše pristojnosti. Ampak varstvo potrošnikov pa je v naši pristojnosti. In, uh, osebni podatki so seveda vezani tudi na varstvo potrošnikov. Tako da, eh, ja, treba je v določenih elementih tu spregovoriti, ampak moramo biti previdni, da ne eh, sežemo onkraj naših meja. Na splošno pa pozdravljam to, kar je dejala tudi komisija in veselim se sodelovanja z, z vsemi. Mislim, da ni, ni, ni kašnih prehudih razhajanj med nami tole. Dobro, hvala lepa. Rok za uložitev amandmajev je 6. september. Tako, to pomeni, da gremo lahko na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer obravnava amandmajev k mnenju o dostopu blaga in storitev tretjih držav na notrni trg EU, javne naročila in postopki tudi glede trga javnih naročil v tretjih državah. Zelo dolg in zapleten naslov, skratka besedo kar takoj dajem poročevalcu. Uh, Gospod Štefanec, prva lepa, Evropska komisija je prvi predlog uh, za to uredbo sprejela že marca 2012 in s tem uh, je imela namen vzpostaviti mednarodni inštrument javnih naročil. Namen je okrepiti vpliv Evropske unije v mednarodnih trgovinskih pogajanjih z namenom doseči izboljšene priložnosti za dostop do trgov za trgov evropske gospodarske subjekte na trgih javnih naročil tretjih držav. Evropski parlament je že sprejel mandmaje k temu predlogu v januarju 2014 in zadeva je bila potem vrnjena v pristojni eh, odbor in sicer v nadaljno obravnavo. No, svet je bil kljub temu razdeljen glede tega predloga. Praktično enako število držav članic je bilo nasplošno kritičnih do tega predloga, um, spet druga polovica pa je bila nasplošno naklonjena tej ideji. Uh, Svet eh, se še vedno ni eh, izjasnil glede tega vprašanja, zato je parlament tudi začel z postopkom trialoga. Osnutek mnenja vključuje tudi amandmaje, ki jih je odbor IMKO sprejel že 17. oktober 2013, glede tistih določb, ki so eh, bile ohranjene v spremenjenem prelogu komisije in ki sodijo v izključno ali deljeno pristojnost odbora IMKO. Vrsta amandmaje odbora IMKO se je znašla v eh, spremenjenem predlogu komisije glede 2016. Naj spomnim, da smo včeraj imeli sestanek eh, s poročevalci v Senci in vse sem obvestil mm, tudi o moji prošnji, da se omaknejo vsi amandmaji, ki niso vezani na področje pristojnosti odbora IMKO. Eh, pripravili bomo kompromisne amandmaje, glede tistih, ki so v naši pristojnosti, če posebej kar zadeva okoljske in delovnopravne standarde. Hvala. Hvala lepa. Mislim tudi, da moramo vsekakor izkazati eh, dober zgled tudi sami, s tem, da se omejujemo zgolj na naše pristojnosti. Hvala lepa. Tako, zdaj pa besedo dobi Marija Grapini kot poročevalka v senci za skupino SD. Eh, eh, Hvala lepa gospod predsedujoče, hvala poročevalcu, gospodu Štefanecu, kot eh, je dejal, imeli smo sestanek s poročevalci v Senci in mislim, da v veliki meri vlada kar mm, visoka mera soglasja. Na sestanku poročevalcev v Senci je bilo predstavljenih eh, več amandmajev in mi smo se predstavljeni strinjali z idejo ohranjanja našega področja pristojnosti. Skupina SD je vložila nekaj amandmajev, skupno je bilo vloženih 16. Amandma 23 in amandma 75 vseeno menimo, da bi se morala znajti v kompromisu. Glede na ozadje tega poročila. Naj samo podarim še enkrat, zakaj to poročilo potrebujemo. Podobno vprašanje sem zastavila estonskim ministricam, ki sta bili danes tu z nami, se pravi vprašanje, zakaj to potrebujemo. Namreč Evropska unija bo na ta način lahko pridobila dostop do trgov tretjih držav za evropska podjetja, ko gre za to vrstna javna naročila in eh, na ta način mislim, da nam bo uspelo rešiti problem protekcionističnih ukrepov nekaterih tretjih držav. Eh, to torej je dobro. Dobro je tudi, da Evropa lahko sedeluje eh, v velikih poslih, ki jih pa trenutno morda ni v evropskih državah. V tem trenutku namreč nimamo možnosti, da bi evropska podjetja oddajala ponudbe. Zato je tako pomembno, da sprejmemo eh, to uredbo. Zato je tudi tako pomembno, da jasno povemo, da tu ne gre za protekcionizem, ne, gre za prosto eh, svobodno konkurenco, gre za načelo recipročnosti na področju javnih naročil, eh, kjer ne veljajo sporozumi GATT ali drugi sporozumi, tako da odpiranje trgov izven EU za evropska podjetja bo izboljšalo tudi možnosti zaposlovanja, izboljšalo bo tudi podatke gospodarske rasti, tako da z tega naslova podpiram to poročilo in upam, da bomo dosegli dogovor tudi z drugimi političnimi skupinami, da lahko torej kot rečeno dosežemo napredek eh, kljub pad poziciji v svetu. Mislim, da je pomembno, da se pogovorimo z državami članicami. Nekaj delovnih obiskov v državah članicah sem opravila s tem odborom in tam sem ugotovila, kako zelo pomembno je, da dobro komuniciramo. Če imamo države, ki so proti tem ukrepom, moramo govoriti o doseganju poštene konkurence, In seveda moramo tudi najti priložnosti za evropska podjetja izven EU. Hvala lepa, Emma McClarkin. Hvala lepa, gospa presodajoča. Hvala lepa tudi vsega poročevalcu in kolegicam ter kolegom. Imeli smo zelo dobro razpravo včeraj v eh, času sestanka poročevalcev v Senci, EKR se vsekakor veseli sodelovanja s poročevalci v Senci. No, EKR, kot smo jasno povedali, eh, se strinja z ciljem zagotavljanja dostopa do trgov javnih naročil za evropska podjetja, za evropske MSP, ampak še vedno menimo, da je najboljši način, kako to doseči, eh, ravno preko prototrgovinskih sporazumov, ne pa preko predlogov kot ta. Razumemo, da je komisija poskušala jasno pokazati, da ni več potencijala za zapiranje eh, evropskega trga javnih naročil, pa vendarle menimo, da je potrebno ta ukrep prilagajanja cen Eh, preučiti, kajti to je ukrep, ki se mm, potem lahko uporabi pri cenah, ki jih določajo države iz tretjih eh, držav, eh, ki sodelujejo na naših razpisih. To je seveda tudi velik potencial za povračilne ukrepe in menimo, da je to vrstna politika, to vrstni pristop odprti, k odprtim trgom zelo neustrezna če odpiramo trge drugim državam, moramo od njih pričakovati enako. Eh, če tudi obstajajo določeni ukrepi proti našim MSP-jem, in mislim, da imamo eh, druge možnosti eh, za tiste trge, ki proti našim MSP-jem ukrepajo na ta način. Mislim, da moramo dati možnost dostopa do novih trgov, namesto da sprejemamo politike, ki to lahko močno omejujejo. Eh, protekcionizem privedele do še več eh, protekcionizma. To je torej tisto, kar nas skrbi. Eh, na tej podlagi bomo torej tudi razmišljali o nadaljnih ukrepih in prepričani smo, da bi morali voditi s svojim zgledom tu na tem področju. Zdaj, kot rečeno, ne strinjamo se s tem modelom, vendar pa vidimo možnost za izboljšanje tega besedila in v duhu kompromisa bo EKR e vsekakor si prizadevala za doseganje kompromisa in sporočevalcem. Eh, si bomo prizadevali tudi zato, da se držimo naših pristojnosti v tem odboru in da ne posegamo v področje, ki je v pristojnosti odbora za mednarodno trgovino. To mislim, da je pomembno, če želimo sodelovati pri tej temi. Ne moremo podpreti nobenega amandmaja, ki bi pozival komisijo naj eh, vrednoti eh, legitimnost veljavnih omejitev za javno naročilo. To pač ni stvar komisije. Prav tako ne moremo podpreti amandmajev, ki bi podprli kakršno eh, koli politiko, kupujmo evropsko. Veselimo se zdolovanja v tem odboru z drugimi skupinami, ampak otaženo gledati moramo vnaprej in ponuditi državam oziroma eh, ponuditi MSP-jem dostop do drugih trgov. Hvala lepa. V imenu skupine Alde pa Dita izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu za upravljeno delo. Moram pa povedati, da če se pogledamo amandmaje, vsaj v tem trenutku, moram reči, da ne vidim prav veliko skupnega med eh, poročevalci v senci. Nekateri ukrepi se zauzemajo za protekcionizem v vseh državah, tako članicah EU kot ne, in to je nekaj, kar moja skupina ne more podpreti. Verjamemo v prosto trgovino, vem, menimo, da se treba boriti proti protekcionizmu in kot je dejalo estonsko predsedstvo danes, proti protekcionizmu se moramo boriti ne le v Evropski uniji, ampak tudi na mednarodni ravni. Zapiranje vrat bo privedlo le do še več zaprtih vrat. No in v končni posledici bo to škodilo nam, to bo škodilo evropskemu gospodarstvu, evropskim podjetjem, evropskim MSP-jem. Drugi amandmaji zadevajo okoljske in uh, socialne pogoje, ki nima nobene zveze s cilji tega inštrumenta. Eh, če tudi se ne strinjamo s tem inštrumentom in eh, logiko eh, le tega, pa mislim, da moramo spoštovati ta sistem. Ti amandmaji niso skladni s tem, to smo omenili že zadnji krat, ko smo sprejemali stališče parlamenta in moje mnenje ostaje nespremenjeno, tako da se strinjam s poročevalcem, da moramo ostati zgolj pri pristojnostih tega odbora. Eh, spet drugi amandmaji se sklicujejo na definicije, ki ne sodijo sem v to besedilo, oziroma katerih namen je mm, spremeniti definicije, ki že obstajajo v evropskih direktivah in nobenega smisla nima, da bi poskušali te definicije spremenjati zgolj za potrebe tega inštrumenta. Moja skupina bo vendarle eh, podprla amandmaje poročevalca, nasplošno pa ne vidim prav veliko možnosti za korak naprej v smeri kompromisnih eh, amandmajev. Tako da predlagam, da poročevalec predlaga glasovanje o amandmajih, čim več glasovanji v bloku. Lahko še enkrat ponovim, kot sem dejala prej, naša skupina bo glasovala za zavrnitev tega predloga, saj s tem ustvarjamo le več problemov, kot pa jih eh, rešujemo. Še vedno upam, da bo komisija preprosto predlog umaknila prva različica ni bila spremljiva za svet, eh, tudi meni se ni zdela spremljiva in ne vidim možnosti, da bi se to spremenilo s tem eh, spremenjenim predlogom. Hvala lepa. E... Najlepša hvala. Vidim, da nihče od poročevalcev v senci ali ostalih poslancev ni prosil za besedo. Predlagam, da damo besedo zopet poročevalcu. Aha, se opravičujem, tudi komisija želi besedo. Gospod Jean-Yves Mele, iz komisije ima besedo. <clears throat> Thank you, madam chair. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala, da se na hitro lahko odzovam na vaše prispevke. Na zadnji seji odbora IMKO sem že povdaril, da obstaja potreba po mednarodnem inštrumentu v zvezi z javnimi naročili za to, da okrepimo možnost za mednarodna pogajanja. Evropski trg je na slabšem zaradi tega, ker imamo trge, ki dajo prednost vsega drugim akterjem, našim trgovinskim partnerjem zunaj Evropske unije, kot so naprimer Kitajska, ZDA in tako dalje. Ne smemo dopustiti, da diskriminirajo evropske države, glede na to, da je naš trg odpr za konkurenco. Zato pozdravljamo razpravo v tem odboru in v odboru INTA v zvezi s tem vprašanjem. Veselimo se že razprave o kompromisnih predlogih sprememb, ki jih pripravljate. pozdravljamo vsak predlog spremembe, ki bi skušal pojasniti področje uporabe komisije in izvanje inštrumentov, ko gre za kode strank. Ravno tako smo pripravljeni na razpravo o seznamu s pogodbenimi organi, kjer bi lahko uporabili inštrument za prilagoditev cen. In to je seveda odvisno tudi od odbora INTA. Videli smo predloge sprememb v zvezi z pravičnimi socialnimi, trgovinskimi in okoljskimi pravili. Komisija zagovarja takšne standarde, kot smo že dokazali pri zadnji reformi direktive o javnih naročilih. Tudi tukaj smo pripravljeni na razpravo, tako v parlamentu kot v svetu v zvezi s tem vprašanjem. Ta predlog se nam zdi izredno pomemben, Tudi sklep zadnjega sveta poziva komisijo in sveda poglobita razpravo o tem, kako naj bi dosegli vzajemnost na tem področju in upamo, da bomo s tem sprožili nadaljne razprave v svetu, tako da bomo dosegli konkreten napredek v svetu in v parlamentu. Veselimo se že kompromisnih predlogov sprememb, ki jih pripravljate. Rano tako se veselimo sodelovanja s poslanci, zato da lahko skupaj izboljšamo besedilo komisije. Najlepša hvala. Sedaj pa damo besedo poročevalcu gospodu Štefanicu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo dobro poznamo zgodovino tega poročila področje je zelo zanimivo in vemo, da obstajajo različna mnenja v različnih političnih skupinah. Kljub temu pa se bom potrudil za doseganje kompromisov in srednje poti, tako kot so mm, dejali že drugi. Poskusili bomo najti skupno stališče, doseči kompromise, zato da bomo lahko dosegli napredek na tem področju. Najlepša hvala. Veliko sreče vam želim. V imku bomo glasovali 25. septembra. To pomeni, da imamo več časa za naslednjo razpravo. Gre za zelo pomembno razpravo. Gre za razpravo o uredbi o gradbenih izdelkih in protipožarnih ukrepih. Vemo, zakaj je ta točka tako zelo pomembna. Po požarih v stolpu Greenfield Zato izmenjava mnen s komisijo želi sprožiti razpravo o gradbenih materialih in v zvezi s tem, kako so ti materiali povezani z protipožarnimi ukrepi. Zato prosimo, da nam komisija poda kakršne nokoli pobudo, ki je bila sprejeta na tem področju. Najlepša hvala, Katrin, da ste to točko dodali na dnevni red za zakonodajalce. Je zelo pomembno, da vodimo takšno vsebinsko razpravo. To od nas pričakujejo tudi naši državljani. Tako bomo lahko približali Evropsko unijo našim državljanom. Katrin, z veseljem vam prepuščamo besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, da podpirate današnjo pobudo. Vsi smo bili zgroženi nad tem, kar se je zgodilo v Londonu. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih glede požarne varnosti in gradbenih izdelkov in proizvodov. Mislim, da je prav, da premislimo o tem in da pogledamo, kakšni ukrepi so možni. CPR ne govori o standardih, ampak o harmoniziranih pravilih za gradbene proizvode v zvezi z oznakami CE. Države članice so pristojne za vprašanje v zvezi z varnostjo. Imamo pa nekaj vprašanj, ki se je porodilo ne samo zaradi reforme te uredbe, ampak gre za vprašanja povezana s požarom v stolpu Greenfield. Komisija nam bo podala več podatkov glede tega. Gre za to, kakšne proizvode se uporablja v zgradbah. Če si stvar ogledate pobliže, je zelo zanimivo, da v nekaterih državah imamo pravila glede, kako visoke so, kako visoke so lahko zgradbe. Seveda je to v pristojnosti držav članic, to ni v pristojnosti Evropske unije, vendar pa so ta vprašanja zelo pomembna in želim si, da bi o teh premislili in so njih tudi kaj, kaj naučili. Lahko govorimo tudi bolj splošno o požarni varnosti. Že od leta 86 nimamo nobenih novih ukrepov glede požarne varnosti. To ni konkretno povezano z uredbo CPR, ampak gre bolj za splošen pogled v zvezi s strategijo požarne varnosti. Gre za zelo zapleteno vprašanje, na katero ni lahko najti odgovora. Gre za mednarode standarde, za elastičnost in pa tudi za odpornost. To so vprašanja, ki jih lahko um, obravnavamo tudi na evropski ravni. Imamo torej celo vrsto vprašanj, v katero smer se bomo pomaknili v zvezi z ribo CPR, kakšna je toksičnost teh proizvodov in pa mislim, da lahko tudi razpravljamo bolj nasplošno o tem, kako naj napredujemo. Zelo potrebno je najti ravnovesje med pristojnostmi držav članic in kako bi lahko dosegli izmenjavo najboljših praks, kako bi se lahko naučili kaj od drugih. Vemo, da bo 13. septembra razprava o tem naprnem zasedanju, torej 13. septembra ob treh bo na dnevnem redu ta točka. Upam, da bo prisuhnila komisija, vendar pa je to tudi stvar držav članic in zato smo danes to podarili tudi estonskemu predsedstvu. Gre za vprašanje, ki ga morajo preučiti države članice in poiskati način za boljše sodelovanje. Upam, da je to koristno, gospa predsednica, za začetek. Vem, da je to področje, na katerega se bomo še vračali, gre nam za interese naših državljanov. Imamo tudi odgovornost, ki jo nosimo v okviru uredbe gradbenih proizvodov, zato da rešimo vprašanja. Toliko za uvod. Veselim se že razprave v prihodnosti in. Najlepša hvala. Veselim se tudi vasi, vaših prispevkov. Najlepša hvala, Katrin. Najprej bomo dali besedo komisiji. Prva ima besedo gospa Fulvija Rafaeli iz generalnega trata Krum. Najlepša hvala za ta uvod, gospa Stajler. Po tragičnih dogodkih v Londonu se je odprlo vprašanje varnosti stanovanjskih zgradb. Naj vam podam oceno stanja v zvezi z požarno varnostjo v državah članicah in o tem, kakšne ukrepe in korake je sprejela komisija in katere načrtujemo sprejeti za izboljšanje varnosti v okviru določb pogodbe o Evropski uniji, Evropska unija nima pristojnosti za zagotavljanje varnosti državljanov v zgradbah. Vendar pa je jasno, da na to vpliva podnebje in tradicija gradnje v državah članicah, ko upoštevamo naprimer um, pogostost potresov, eh, gozdovi, tako in tako dalje. Zato menimo, da je najbolje, da to področje ureja države članice. V tem trenutku komisija nima nobenega dokaza, da nacionalna zakonodaje niso kos temu problemu. Od lanskega leta pa smo morali eh, potrditi, da obstaja večja potreba po večji energetski učinkovitosti zgradb. Dva zakonodajna akta Evropske unije sta relevantna za to področje po tragičnih dogodkih stolpa Greenfield. Imamo uredbo o gradbenih proizvodih in direktivo o energetski učinkovitosti in varčnosti zgradb. Naj najprej omenim uredbo o gradbenih proizvodih. Ta uredba o v gradbenih proizvodih je nadomestila direktivo na tem področju. Pravna podlaga in zato je člen 114 pogodbe, cilj, namen uredbe pa je, da konsolidiramo enotni trg za gradbene proizvode in materijale, tako kot je to določeno v skupnih pravilih, glede na to, kako naj se ocenjuje kvaliteto gradbenih materialov. Države članice pa so pristojne za varnost v stanovanskih zgradbah s tem, da uvedejo zahteve za gradbeni proizvod in materijale, če se jih uporabi v teh zgradbah, če je to primerno. Države članice se odločajo, če bodo uporabili proti požarne talne obloge, naprimer v bolnišnicah ali drugod standardi znotraj te uredbe določajo samo, kako naj bi zanesljivo ocenili odpornost teh materijalov. Naj sedaj še pojasnim zelo pogoste nesporazume, ki se pojavljajo na tem področju. Gradbeni proizvodi indicate that the product is fit for. Imajo oznako CE. Ta oznaka na gradbenih proizvodih označuje samo to, da je bi bila kvaliteta teh materialov ocenjena, da je v skladu z evropskimi standardi. To ne pomeni, da je material varen za to so odgovorne nacionalne zakonodaje držav članic. Za vse tiste proizvode, ki so označeni s CE, lahko uporabljamo samo takšne proizvode v teh zgradbah. Imamo torej nov pravni okvir, za te proizvode, kot ga imamo naprimer pri strojih. Imamo tudi zakonodajne akte glede požarne varnosti, ki vsebuje odziv tega materijala na požar in odpornost in pa glede strešnega materijala, ko gre za požar zakonodajski akt klasificira te, te materijale glede na oceno. Nimamo pa nobenih določb glede toksičnosti dima v primeru požara ali pa požarni odziv v fasadah. Imamo študije komisije, v zvezi z varnostnim vidikom. Prva študija o toksičnosti dima preučuje potrebo po tem, da bi v to uredbo vključili tudi določbo v zvezi s toksičnostjo. Komisija sedaj nima nobenega dokaza, da bi v državšencev obstajala zakonodaja na tem področju. Predhodni rezultat te študije odpira vprašanje o učinkovitosti takšnega pristopa v zvezi s toksičnostjo dima, zato da zagotovimo eh, varnost v stanovanskih zgradbah. S tem, da uvedemo preventivne ukrepe, kot so požarni alarmi ali pa zasilni izhodi. Torej, toksičnost vsega, dima je bolj povezano s celotno zgradbo kot z gradbenim materialom. Komisija bo objavila končne rezultate te študije jeseni in se odločila na podlagi teh rezultatov. Druga študija, ki smo jo opravili v komisiji leta 2016, je študija o razvoju evropskega pristopa k odpornosti fasad zgradb na ogenj in požar. Rezultati so bili ocenjeni na podlagi ne več, samo večjih požarov, ampak tudi manjših požarov. požarov. E, kajti nekatere države članice opravljajo manjše teste in organi niso prepričani, če ta pristop ne bi bil zadosten. In nesreča v stolpu Greenfield se je zgodila v državi, ki opravlja bolj obsežne teste glede požarov. Komisija se bo pogovorila z državami članicami o tem, da bi ohranili metodo manjših požarov, manjših testov oziroma če naj bi države članice in pristojni organi uporabili samo te večje teste. Rezultati teh študij bodo pomenili zelo dobro in orodje za to, da zagotovimo v državah članicah večjo stopno varnosti. Drugi zakonodajni akt, o katerem smo razpravljali po tem požaru, je, da bi uvedli EPBD. Torej, to pomeni, da bi uvedli minimalne zahteve, v državah članicah, v mednarodnih kodah za ter, termične standarde v primeru hlajenja in gretja. Samo pri teh škodah naš zakonodajni akt lahko vpliva na rezultate. Nimamo zahtev glede gradbenih proizvodov ali glede požarnih varnostnih ukrepov v zgradbah. Zato ta direktiva ne vpliva na rezultate in odpornost fasad. Uredba v zvezi z gradbami je v pristojnosti držav članic. Države članice se lahko same odločijo o tem, katere materijale bodo uporabili in direktiva in uredba ne določa debelino oziroma sestavo materijala, ki se uporablja. In s tem ne določamo nobenega precedensa glede nacionalnih zahtev v zvezi z zdravjem in varnostjo potrebujemo dodatne ukrepe na evropski ravni za to, da bi izboljšali odpornost na požar glede orga, uporabe organskega materijala v zgradbah. Kot veste, je varnost v pristojnosti držav članic. In kot veste, v tem trenutku nimamo nobenih dokazov, da to ni dovolj. nimamo še podrobnosti glede dogodkov v zadnjem požaru v Londonu, vendar pa vemo, da se je zaradi tega odprlo veliko vprašanj glede odpornosti na požar in glede na odpornost na dvig temperature v zgradbah. To predstavlja izziv za nacionalne organe in iz tega lahko potegnemo nauke, na podlagi katerega lahko izboljšamo ukrepe. Imamo veliko izzivov glede tega in odpornost zgradb ni samo odvisna od gradbenega materijala, gre tudi za dizajn in um, obliko zgradbe o protipožarnih sist protipožarnih sistemov. Imamo tudi veliko drugih dejavnikov, ki vplivajo na to. V Evropski uniji je v zadnjih tretjih, 30 letih za 60 odstotkov manj smrtnih žrtev zaradi požarov, vendar pa je največ žrtev zaradi vdihovanja toksičnih snovi in plinov v prvotnih fazah požara, v trenutku, ko ljudje lahko še zbežijo iz grab imamo veliko različnih zahtev glede fasad in uporabe materijalov v fasadah, vendar pa je to v pristojnosti držav šanic. Komisija želi podpreti države šanice pri analizah in ustanovili bomo platformo za izmenjavo informacij med pristojnimi organi, zato da potegnemo lahko nauke zaključ in zaključke glede varnosti v zgradbah in na gradbiščih. Tako bomo okrepili zmogljivost pristojnih organov pri opravljanju svojega dela, pri ocenah prednosti in slabosti svojih odločitev. Najlepša hvala. Thank you very much, uh, for this. Uh, Najlepša hvala. Hvala za te obsežne informacije. Zdaj pa sprašujem, kdo še želi zastaviti kako vprašanje komisiji. Najprej Andreja Švab. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Hvala Katrin Steiler, ki je kot nekdanja pročevalka za uredbo gradbenih materijalih. Eh, vzela to temo v svoje roke in hvala tudi komisiji za predstavitev. Dve pomembni točki bi izpostavil. Po eni strani drži, da po tej grozljivi nesreči v Londonu moramo natančno preučiti, v kolikšni meri gradbeni eh, predpisi eh, dejansko eh, so krivec in ne eh, toliko pomakljivo izvajanje ali upoštevanje teh pravil. Ampak Eh, to terja intenzivno preverjanje in testiranje in kolikor sam vem in če sem prav razumel komisijo, eh, je tako, da ta postopek še ni končan in nikomu ne bi storili usluge, če bi na podlagi eh, preuranjenih informacij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 Pri eh, nebotičnikih oziroma višjih zgradbah od 22 metrov veljajo pravila, ki predvidevajo, da je zunanji ovoj eh, izključno iz negoljivih materijalov. To so seveda nacionalni predpisi, ampak te predpisi eh, so podobni tudi v državah članicah, drugih državah članicah in te države imajo možnost to sprejeti. Ampak kolikor poznam pregled predpisov, ni težava v sami sestavi fasade, ampak sama izdelava in kako je ta konkretno izvedena. In kot drugo točko bi dodal še naslednje. Zgodila se je grozljiva nesreča v Londonu in naša dožnost je seveda, da stvari razčistimo, ampak vendarle je jasno, da obstaja sporna konkurenca med različnimi proizvajalci izolacijskih in drugih gradbenih materijalov. To pa ne sme voditi v to, da bi zaradi požara v Londonu eh, ena ali druga stran v tej bitki dobila prednost. To je nedopustno, dokler vsa dejstva niso jasno razčiščena. Želel bi se torej, da preverimo vsa dejstva in šele, ko bomo imeli vse informacije, sprejmemo sklepe, ne pa obratno. Skratka, mislim, da se glede tega vsi strinjamo in uh, se zato že veselim nadaljnih razprav. Hvala. Najlepša hvala, gospod Šaldemus, izvolite. Najlepša hvala. Tudi sama se zahvaljujem Katrin Steiner, ki je zagotovila, da danes imamo to razpravo. Pomembno je vedeti, ali se lahko iz tega grozljivega dogodka v Londonu kaj naučimo. Hvala komisiji za zelo temeljito predstavitev pravil ali odsotnosti pravil, kar zadeva ukrepanje na evropski ravni. Kajti konec koncev gre za zadevo, ki je v veliki meri v pristojnosti držav članic. Imam dva komentarja. Sama sem že deset let poslanka v Evropskem parlamentu in zelo pogosto se pogovarjam z gasilci iz vse Evrope ki bi si želeli, da bi več ukrepali na evropski ravni, zato da bi zagotovili boljše delovne pogoje za nje, boljše delovno okolje. In tudi to je nekaj, kar je potrebno upoštevati. Namreč toksičnost dima je tista, kar povzroča največ preglavic gasilcem. In zato me veseli, da komisija govori o testih in uh, ocenjevanju toksičnosti dima. Eh, gasilci pogosto izpostavljajo, da je potrebno eh, ukrepati za njihovo varnost in prav bi bilo, da jim prisluhnemo. Še nekaj pa bi želela omeniti in sicer nobenega dvoma ni, da gre za področje, ki je v pristojnosti držav članic, da so same odgovorne za požarno varnost. Ampak eh, ali ne bi mogli pomagati državljanom, ki so zaskrbljeni s tem, da zagotovimo boljše spremljanje, da imamo boljša merila, po katerih preverjamo, kako eh, države zagotavljajo požarno varnost. Če živite v nekem nebotičniku nekje v Evropi in želite primerjati požarno varnost v vaši državi z drugimi državami, bi morda lahko pomagali državljanom, da bodo lažje prišli do teh informacij in da bodo lahko primerjali države članice in njihove standarde. In vem, da to, kar počne komisija, je dobro, ampak lahko bi ukrenili kaj več, kar zadeva eh, spodbojanje držav članic k izmenjavi informacij. Prav je, da državljani pritiskajo na lokalne politike in lokalne odgovorne. Poznati želijo dobre izkušnje iz drugih držav. Zavedam se, da zadeva ni v evropski pristojnosti, ampak vendarle sem prepričana, da bi Evropska unija lahko bila koristna in zagotovila, da se znanje deli in izmenjuje, da bomo videli, kaj deluje in kaj ne. Več je potrebno narediti za to, da bomo prepričali to vrstne nesreče, kakršni smo bili priča v Londonu pred nekaj tedni. Hvala. Najlepša hvala. Denesen, prosim. Eh, hvala, hvala Katrin, da je to vrstila na dnevni red. Mislim, da je zelo pomembno, da se s tem ukvarjamo in eh, da o tem razpravljamo. Mislim, da je pre, preuranjeno glede na stanje preiskave, da bi natančno vedeli, kako in zakaj eh, je prišlo do te grozljive eh, katastrofe takih razsežnosti. In komisija pravi, 60-odstotno zmanjšanje števila smrtnih žrtev zaradi požarov v primerjavi s prejšnjimi leti in to je dobro. Ampak, ko vidimo tak dogodek, tako nesrečo, eh, je povsem razumljivo, da ljudje pravijo, da to ni dovolj. Res ni dovolj. Vsi vemo, da je vloga Evropske unije na tem področju omejena in obstajajo jasno tudi vprašanja, na katera bi morala odgovoriti države članice. Ovoj, ki se je uporabljal eh, v tem primeru v Londonu, je, kolikor vem, prepovedan v Nemčiji eh, in marsikod druge. Morda je celo prepovedan v Združenem kraljestvu, pravzaprav niti še ne vemo. Tako da jasno je, da prihaja do težav pri izvajanju in da so pristojnosti Evropske unije omejene. Lahko pa pomagamo, se mi zdi. In tu je nekaj uh, vprašanj, ki eh, so relevantna. Toksičnost je bila omenjena. Nekaj, kar vemo, je, da je eh, sama fasada, sama, samo voj bistveno prispeval k širjenju požara in tudi s tem se moramo ukvarjati v prihodnje, ne zgolj s toksičnostjo. Čeprav je toksičnost običajno v eh, pri, takih primerjih bolj resna, ampak tokrat je šlo za širjenje požara. Eh, Tako da imam dve vprašanji za komisijo na splošno. Ali obstajajo najboljše prakse za snove zgrad in kakšne ukrepi na evropski ravni eh, v smislu enotnega višjega standarda po Evropi? Gre za zasnovo eh, zgradbe v tem primeru in številnih eh, drugih zgradb, ki so z vidika zasnove vprašljive in pa izboljšave, ki jih je naštevala komisija. Kako dolgo menite, da bo trajalo uresničevanje nekaterih izboljšav, naprimer metod testiranja varnosti, eh, kar zadeva toksičnost materijalov, kajti tudi to je področje, s katerim se že nekaj časa okvarjam. Hvala in hvala, Katrin, da je to urstila na dnevni red. Najlepša hvala. Bi še kdo od poslancev ali poslank želel besedo? Uh, No, vse, kar sem sama želela pripomniti, je že bilo eh, rečeno. Tudi sama se zahvaljujem Katrin, da je to vrstila na dnevni red. Zdaj pa bi želela od komisije slišati odgovore na vprašanja, ki so bila zastavljena. Izvolite. Thank you, thank you. Najlepša hvala. Hvala za vprašanja in komentarje. Mislim, da se lahko v celoti. Uh, strinjam s tem, da je ena sama žrtna, eh, smrtna žrtev požara preveč, to sploh ni pod vprašanjem. Ampak tu smo in strinjamo se, da je izmenjava najboljših preks praks in informacij med državami članicami nekaj, kar bi lahko prispevalo k izboljšanju trenutne situacije. Komisija je pripravljena ustvariti platformo, Najverjetneje bomo morali se pogovoriti tudi s svetom in predsedstvom, kajti konec koncev gre tu za zadevo, ki je v rokah držav članic, ampak ne dvomite, da je to za nas vsekakor eh, tisti scenarij, ki bi se ga želeli, da bi torej vzpostavili neko platformo, ki bi olajšala izmenjavo in to bi prineslo neko dodano vrednost. Kar pa zadeva dve specifični vprašanji. Uh, trenutno nimamo nobenih informacij o kakršnih koli dokumentih na evropski ravni. In ena od možnosti, ki bi jih lahko preučili eh, na podlagi najboljših praks, je, da bi morda oblikovali nek skupni referenčni dokument za požarno varnost širše, eh, v širšem smislu. To je možnost, ki jo lahko preučimo. Kar pa zadeva študije, zlasti tisto o toksičnosti dima, kot sem dejala, pričakujemo, da bo študija končana jeseni. Takrat bomo preučili rezultate in videli, kakšne ukrepe lahko sprememo na podlagi te študije. Seveda imamo tu predvsem možnost, da bi uvedli standard za testiranje toksičnosti dima, ki ga eh, oddajajo gradbeni proizvodi. Eh, ne moremo pa omejiti same toksičnosti. No, nisem govorila o tem, da uredba o gradbenih materijalih je trenutno predmet revizije. Eh, ta je bila pa sprožena že bistveno pred nesrečo in ni neposredno povezana z vprašanjem požarne varnosti. E, ravno smo na tem, da pripravimo oceno učinka in nedvoma je to tudi področje, ki ga bomo podrobno preučili in tudi v tem kontekstu bomo razmislili o možnosti, da bi uredbo revidirali. Hvala. Hvala lepa. Katrin, morda ti želiš še priložnost za zaključne pripombe? Hvala, hvala komisiji, hvala kolegom. Komisija je govorila o fasadah in to je tisto, o čemer je zdaj veliko govora in govore, govora je o tem, da obstajajo razlike med državami članicami pri testiranju in to je nekaj, na kar moramo biti pozorni, kajti vprašanje fasad in fasadnih oblog je pomembno. Andrej se govoril o tem, da fasadne obloge in to je ločeno od tega, kar preučuje komisija, kako se fasadni materijali uporabljajo v različnih državah članicah. Naprimer, določeni materijali so v Nemčiji prepovedani nad določeno višino, to je koristna informacija. Platforma, ki jo predlaga komisija, bi bila res eh, priporočljiva in koristna, kajti če bi te informacije bile na voljo, bi si jih izmenjevali, bi bilo to koristno. Potrebno pa je tudi poznati požarne predpise v različnih državah članicah. V nekaterih državah članicah eh, je na voljo naprimer oziroma predvideno dve minuti od začetka požara, da se nekdo odzove in, se začne, in začne zadevo reševati. Ponekod je deset minut ta odzivni čas in to določa države članice. Eh, to je pomemben dejavnik. Potem so tu še materijali, ki se uporabljajo v zgradbah in zelo pomembno je, da razumemo razlike da vemo, kako imajo države stvari urejene. Morda je dobro, da komisija predlaga platformo, ampak vsi vemo, da je potem na državah članicah, da prispevajo na to platformo. In morda je prav, da pišemo estonskemu predsedstvu in jih pozovemo naj zagotovi, da se bodo države članice odzvale in eh, sodelovali pri tej platformi. To je morda sklep, ki ga lahko danes sprememo. Gospa Šademoza je govorila o toksičnosti in o tem, kaj se dogaja z našimi gasilci, ki eh, so dejavni v vseh 28 državah članicah. Eh, v primeru Grenfela so gasilci eh, bili obveščeni, da obstaja manjši požar v četrtem nadstropju, potem pa je dobil požar razsežnosti, kakršnih nihče ne pozna in to se lahko zgodi v katerikoli državi članici, da nek mal, majhen požar preraste v nekaj posem drugega. In tudi sami gasilci, ki so bili prisotni, eh, bodo tisti, ki morajo povedati, kaj se je dogajalo. Oni so to izkusili in lahko povedo, kako hitro se stvari širijo. Uh, In tudi vprašanje, kako podpiramo gasilce, je pomembno, pomagati jim moramo, ampak številni gasilci, kar zadeva eh, zdravje, kar zadeva izkušnje, eh, so na udaru in mrsike lahko ukrenemo, kar zadeva glasbene materijale eh, in podobno, ampak eh, vse to je povezano in pa kar zadeva strategijo požarne varnosti. Pustila bom reformo eh, gradbene zakonodaje ob strani, ampak dejstvo, da, da se že nekaj časa nismo ukvarjali s strategijo požarne varnosti v Evropi, je problematično. Uh, Eh, leta 86, če se prav spomnim, smo imeli zadnje s tem opravka. Tako da hvala komisiji za predlog platforme, to je dober začetek, komisiji moramo stati ob strani pri tem, ampak pritisniti moramo na države članice, da bodo sodelovali s komisijo, kajti vedno je veriga samo tako močna kot njen najšipkejši člen, tako da moramo zagotoviti, da bodo države članice sodelovali pri izmenjavi informacij in hvala predsednici, da je to vrstila na dnevni red. Najlepša hvala, Katrin mislim, da res lahko rečemo, da je ta dodatna točka na drevnem redu že prinesla prve rezultate za misel platforme. Mislim, da je dobra in da jo je koristno eh, uresničiti, tako da lahko z njo že seznanimo države članice. Hvala komisiji, da je bila danes prisotna. Prišli smo do konca današnjega sestanka. Naše zasedanje pa se nadaljuje jutri ob 9.30 z glasovanjem. Potem pa sledijo počitnice. Hvala tolmačem, pravi predsedujoča, hvala sekretarijatu, da ste pripravili doseje za danes in predlagam, da koordina, z zasedanjem koordinatorjem začnemo čez 15 minut. Najlepša hvala vsem.